Torej, pozdravljeni vsi in dobrodošli na sestanku Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, torej Odbora Ekon. Upam, da ste izkoristili tri ure in pol, ki ste jih imeli na voljo. Od eh, šeste na pol sedmo pa je prestavljen ta točka, ki je bila predvidena po tri, namreč izmenjava mnen s poročevalcem odbora Jensom Garjem, pomeni, da gremo kar na prvo točko, sprejem dnevnega reda, ima kdo kaj pripomniti, ne, potem smo sprejeli dnevni red. Sam imam kratko sporočilo predsednika in nazorno poslušajte. Prijazno obveščam člane, da jutri zjutraj bo drugačen sedežni red v tej dvorani, zaradi tega, ker bomo imeli razpravo o, skupaj z odborom eh, za proračun. Torej, vsi bomo tukaj v tej dvorani, ampak drugačen bo razpored eh, sedežni. To je moje edino sporočilo predsednika. Torej, danes večer vzemite vse svoje stvari s seboj, ker ti jutri boste sedeli nekje drugje. Potem točka štiri. Zelena knjiga o maloprodajnih finančnih storitvah. Z veseljem dajem besedo našemu poročevalcu Oleju Ludvigsonu. Ole, izvoli. Hvala, predsednik, da ste mi dali besedo. Gre za zelo zanimivo delo, ki ga začenjamo na področju zelene knjige o maloprodajnih finančnih storitvah. Je knjiga, ki se nanaša na poseben predlog za nov način uporabe zakonodaje, lahko bi ga imenovali na zelo dinamičen način. Vsekakor sem prepričan, da bomo o tej temi imeli zanimivo razpravo. Naj nekaj na začetku povdarim. Na kooperativn način se moramo lotiti tega dela. Sam bom tesno sodeloval z poročevalci v Senci in veselim se njihovega aktivnega sodelovanja v vseh fazah, ki upam, da nas bodo pripeljale do konstruktivnega procesa celotna pobuda v zvezi z zeleno knjigo se mi zdi, da kaže, da je komisija obrala pravo pot. Nekateri pravijo, da je še prezgodaj gledati tako v prihodnost, da bi morda komisija morala še počakati, dokler ne začenjamo v celoti izvajati zakonodaje, ki smo jo sprejeli v zadnjih nekaj leti. Ampak sam se ne strinjam s tem. Mislim, da je prav in dobro, da že v tem trenutku komisija začenja delovati. Zaradi treh razlogov tako menim. Prvič, kot so zakonodajalci, moramo natančno slediti dogajanjem na tem demamičnem trgu. Spraševati se moramo, kako deluje nova zakonodaja, da jo bomo, če po potrebi, dopolnili ali ustrezno prilagodili. In morda celo dodali neke nove ukrepe, če bodo potrebni. Zelena knjiga vsebuje zelo obetajoče zamisli o tem, kako zakonodajo lahko in moramo prilagajati glede na situacijo v praksi. Pa še nekaj je jasno. Bolj se moramo potruditi za ustvarjanje notranjega trga, enotnega trga na področju finančnih storitev. Na tem področju nismo prišli daleč. Preveč je še in previsoke so ovire za čezmejno sodelovanje. To je bilo drugič. Tretjič, izkoristiti moramo vse prednosti digitalizacije. Digitalizacija lahko tesneje poveže dobavitelje, ponudnike, potrošnike in majhna podjetja na popolnoma drugačen način, kar pomeni, da je tudi varstvo potrošnikov treba na drugačen način zastaviti, pa tudi okrepiti v takšnem novem okolju. Na inteligenten in nadzorovan način lahko pridemo do pozitivnih rezultatov, tako da vseh teh potencijalnih možnosti ne bomo zapravili vnaprej. Kako bomo mi lahko delali na tem področju? Katere pobude lahko, kar zadeva vsebino, oblikujemo na podlagi zelene knjige? Rekl bi, da nas čaka kar nekaj velikih izzivov. Prvi temeljni izziv se nanaša na krepitev zmogljivosti Evropske komisije, ko gre za digitalizacijo, zbiranje podatkov in analizo podatkov. Veliko tega je sicer opisanega v zeleni knjigi, ampak ne dovolj podrobno in na jasen način. Boljše temelje potrebujemo zakonodajne, da bi lahko dosegli natančno in ustrezno zakonodajo, ki jo potrebujemo. Naš izziv torej bo naslednji bolje moramo orisati situacijo, kakršna je tako na nacionalnih ravneh, kot tudi na evropski zlasti, ko gre za čezmejne transakcije, sodelovanje in podobno. Torej, veliki ziv je tudi to, da ne glede na to, kaj bomo se odločili sprejeti, moramo zagotoviti enake pogoje za vse. Vsak eh, subjekt mora imeti enake pogoje za delovanje in zmagovalec eh, mora biti tisti, ki bo imel čim več potrošnikov, ne pa tisti, ki izkoristi neustrezni eh, položaj na trgu in le tega izkrivlja na ta način. Še nekaj. Zagotoviti moramo temu to, da se bomo izognili ne poštenim oviram, ki se postavljajo, ko gre za sodelovanje med evropskimi in neevropskimi podjetji. Tukaj je treba skupni trg okrepiti. In zadnji izziv, izboljšati moramo delovanje na področju finančnih storitev, zlasti, ko gre za dostop do leteh za posameznike. Zaradi tega, ker je ta dostop otežen, ljudje, navadni ljudje v vsakodnevnem življenju doživljajo velike težave, tudi socialno izključenost, naprimer, ko gre za temeljni bančni račun, to je danes že pravica vsakega državljana in da bi to pravico omogočili državljanom izkoristiti, je treba sprejeti tudi ustrezno zakonodajo. Veselim se kreativnih in konstruktivnih prispevkov kolegic in kolegov s tem v zvezi. In kot sem poudaril, bo moj pristop kooperativen in upam, da bomo lahko resnično delali v kooperativnem duhu ter dobro sodelovali med seboj. Hvala. Sedaj pa gre beseda poročevalcem v senci Tom van den Kellerare iz skupine ELS. Hvala. Ne, žal gospod Van de Gelerare ne more biti tukaj danes, zato je mene prosil naj ga zastopam. Več kot osem let že čakamo na to zeleno knjigo. Prva, prvo je komisija objavila že davno, ampak eh, takrat je bilo govora bolj o finančnih storitvah na, na racionalni eh, ravni. V zadnjih eh, mesecih in letih pa smo sprejeli precej zakonskih predpisov za boljše varstvo potrošnikov, ko gre za finančne storitve. Ampak vse to se izvaja v državah članicah. Sedaj pa moramo zagotoviti, da bodo vsi ti zakonski akti ustrezno se prelili v prakso, preden bomo sprejeli novo besedilo. Uh, Evropska komisija hoče unijo enotnega trga in digitalnega trga. Na ta način naj bi resnično ustvarili pravi pristni enotni trg za finančne storitve. Ampak eh, ko gre za čezmene storitve na področju eh, maloprodajnih storitev, je še vedno veliko težav z resnimi posledicami. Recimo, treba je spodbuditi podjetja k inoviranju in treba je skoristiti vse, da zmanjšamo cene proizvodov za eh, potrošnike. Vsekakor je določene produkte, ki so povezani z finančno kulturo neke države članice, z jezikom in z načinom delovanja potrošnikov na nacionalni ravni, ohraniti na nacionalni ravni, tako da bodo potrošniki lahko uživali eh, finančne storitve v lastnem jeziku. Na drugi strani bodo banke imele težave zagotoviti storitve v tujini, če ne bodo imele tam svojih podružnic. Finančna kultura se tako zelo razlikuje od ene države do druge, zato je izziv ustvariti spodbude za podjetja za čezmejno trgovanje. Tako na področju ponudbe kot povpraševanja. Digitalizacija je vsekakor eden od načinov, kako to doseči, ni pa dovolj. Zato je področje dela, ki se nam odpira, omejeno. Kakšno je stanje? Imamo enotni trg, ko gre za obdavčitev, za varstvo potrošnikov in tako naprej, kjer je pristojnost še vedno izključna pri državah članica. Hočemo imeti enotni trg, ampak še vedno imamo 28 različnih sistemov socialne varnosti in obdavčevanja. Takoj že lahko naredimo korak naprej za MSP-je. Zanje je pomembno, da vse države članice zagotovijo finančno, gospodarsko in zakonodajno okolje, ki je prilagojeno njihovim značilnostim. MSP-ji so hrbtenice evropskega gospodarstva, ustvarjajo nova delovna mesta in so gonilna sila ustvarjanja novih delovnih mest. Pridobivanje posojil in kreditov je za takšne podjetja bistvenega pomena. In morda si je moč zamisliti, manjša jamstva za MSP-je, ki se potegujejo v bankah za posojila oziroma kredite. Tako potrošniki kot tudi podjetja morajo zaupati tem finančnim produktom, potrebujejo ustrezne informacije o njih. Potrošniki morajo imeti možnost sprejemati informirane odločitve in zagotoviti si finančno zaščito, kot tudi zaščito in varstvo njihovih podatkov zaenkrat države članice še vedno niso v celoti eh, začele izvajati vrste eh, evropskih eh, zakonskih aktov na tem področju. Banke morajo zagotoviti ustrezne informacije tako potrošnikom kot tudi sebi, da lahko sodelujejo z njimi v večjem duhu zaupanja in spustijo nove potencijale. Vsakdo potrebuje spodbude za to, da bo do ustvarili dostopne finančne produkte. Vse države članice morajo začeti ustvarjati pristne vse evropske produkte. Če hočemo to narediti, je treba seveda upoštevati eh, konkretne značilnosti vsakega subjekta in vsakega finančnega produkta. Vsekakor ta zelena knjiga odpira novo razpravo o čezmenih dejavnostih, ko gre za finančne storitve in ko gre za razvijanje novih vseevropskih produktov. Hvala. Hvala. Tom? Sedaj pa EKR, Kay Svinburn. Kay, izvoli. Hvala, predsednik. Mislim, da nadomeščam večino mojih so poslancev in poslank. Poročevalec se opravičuje, pozdravlja to zeleno knjigo, zlasti pa se strinja s tem, da je treba najprej obstoječi eh, zakonski okvir izboljšati. Res, vse evropski enotni trg se še ni razvil za finančne storitve, raven čezmenih dejavnosti je danes samo en odstotek eh, trga. In eh, obstajajo naravne ovire, ki niso upravičljive, ki ne zagotavljajo možnosti lokalnim Eh, ponudnikom finančnih storitev delovati na evropskem trgu. In če se sedaj v tem trenutku spuščajo na evropsko raven, se jim pojavlja novo tveganje, zlasti v nekaterih državah. V teh razpravah se treba vprašati, kako so praktično izvedljivi nekateri ukrepi. Z stališča zavarovanj imamo različne sisteme, različne trge, zato je prenosljivost storitev in pravice eh, čez mejo zelo vprašljiva. Obstaja cela vrsta priložnosti, naprimer večje zaupanje potrošnikov finančne storitve in spodbujanje konkurence v Evropski uniji. Kar zadeva zaupanje potrošnika, Eh, ki ga lahko okrepimo s tem, da mu damo natančne informacije o finančnih produktih, pa tudi o različnih eh, dobrih praksah, ko gre za varovanje, bo doseglo boljše rezultate. To lahko dosežemo tudi s tem, da izboljšamo jamstvene scheme in zmanjšamo tveganje vsej EU kar zadeva pospeševanje inovacije in ustvarjalnosti v EU, je treba iskati nova, kreativna in inovativna podjetja, ki morajo na ta način dobiti nove možnosti, ne pa se samo spopadati z novimi eh, tveganji. Tako imenovane fintech, finančno-tehnološke storitve so tukaj pomembne. V Združenem kraljestvu imamo tako imenovan eh, regulatorni peskovnik, ki omogoča eh, ponudnikom iz tujine, da se seznanijo z našo konkretno zakonodajo. Hvala. Hvala. Očitno je Obama tako uh, očaran nad Združenim kraljestvom, da je še vedno pri vas. Yes, thank you, chair. Uh... Sophie Infeldz, alde. Hvala, predsednik. Najprej hvala poročevalcu za uvodne izjave, namreč, da pos, bo poskušal doseči soglasje vseh političnih skupin. Ampak odsotnost članov ELS-a se mi zdi, da kaže na premalo ambicioznost na njihovi strani. In to je tipično. V sedanji političnem vzdušju smo ugotovili, da najbolj skeptični nacionalni voditelji so vendarle navdušeni nad notranjim trgom. Vsi čekajo na notranjem trgu, ampak pravzaprav se nič ne dogaja. Recimo direktiva o plačilnih storitvah in nekatere druge direktive so zakonski akti, s pomočjo katerih smo skušali ustvariti notranji trg, odpraviti ovire. Ampak v praksi so države članice tiste, ki blokirajo vsak napredek na tem področju. Zato mislim, da se morajo države članice vprašati, ali so sploh resne, ko gre za enotni trg ali pa govorijo raje o nacionalni suverenosti. Če je to slednje, res potem nima smisla se niti truditi, da bi skupni trg ustanavljali. Če ga hočemo, potem ne bi tukaj smelo biti nobenih tabujev. Obdavčenje ne sme biti tabu. Čezmejno harmonizacija, ko gre za zaščito potrošnikov in ko gre za čezmeno standardizacijo, to vse ne more biti tabuji. Države članice naj se vprašajo, ali imajo politično voljo za to, da odpravijo te ovire, kajti da, to bi pomenilo, da se bodo nacionalni načini in metode dela spremeniti. To to pomeni ko bodo voditelji posameznih držav članic eh, pripravljeni to o tem prepričati svoje eh, voljivce, se bo morda kaj premaknilo naprej. Sicer nas bo realnost eh, povozila. Fintech, torej tehnologije v financah, bodo se uveljavile in če se ne bodo uveljavile v EU, bodo šle kam drugam. Velika podjetja že pravijo, da bodo zapustila EU, kajti tukaj je preveč ovir za njihovo delo. Hočemo biti ambiciozni, hočemo, da je e, Evropa dom fintech podjetij, potem moramo narediti ta korak naprej. Ali nameravamo delati tako kot pri drugih področjih, o katerih smo leta in leta govorili in dobili skromne rezultate. Res upam, da tokrat bo parlament zauzel zelo ambiciozno stališče, da se ne bomo bali zoprstaviti se tabujem in veselim se tega dela. Kolegica iz ELS, je rekel, ja, rekla, ja, obstajajo nekatere stvari, ki jih je treba upoštevati, nacionalna suverenost, pristojnosti na področju obdavčitve. Ja, drži, ampak istočasno smo mi odgovorni državljanom Evrope, ki že dolgo čakajo na ukrepanje strani EU, kajti To, kar počenja EU, jih je razočaralo. Upam, da bomo skupaj s poročevalcem in poročevalcem v senci oblikovali zelo, zelo ambiciozno stališče, da bo Evropska unija ponudila svojim državljanom in podjetjem nekaj resnega. Hvala. Much, uh, Hvala, Sofi. Nikogar ne vidim iz skupine GUE. Sedaj pa Sven Gigol za zelene. Hvala, predsednik. Ne bom ponavljal tega, kar so že drugi povedali. Hvala poročevalcu za jasne besede, ko gre za duh kooperativnosti, ko bomo delali na tem eh, dosjeju. Kar zadeva zelene, mi pozdravljamo zeleno knjigo in mislimo, da ni treba nadaljevati tako ambiciozno, kot nekateri menijo. To ne sme biti samo seznam nekih odprtih vprašanj, ampak moramo vplivati na komisijo in na svet in od njih zahtevati ukrepe. In sicer takšne ukrepe, da bomo te ambicije lahko tudi uresničili v praksi. Kar zadeva zelene, obstaja cela vrsta glavnih odprtih vprašanj. Investitorji in potrošniki, to vemo, trpijo zaradi neostrezne cenovne politike v finančnih sistemih kar pomeni, da ne dobijo ustrezne nagrade za tveganja, ki jih potrošniki sprejemajo, dosti krat ne dobijo ustreznih nasvetov in informacij o določenih produktih, ki so zelo tvegani. Mnogi potrošniki in investitorji torej ne dobijo donosov, do katerih bi morali imeti pravico in veliko denarja gre v nič, zaradi pretiranega sistema finančnih posrednikov. Večja konkurenca, odpiranje meja je lahko konkurenčna, da bi odpravili takšne pretirane cene, plenilske cene, če hočete, in zato je pobuda komisije nekaj, kar lahko pozdravimo. Ampak, če hočemo doseči ta cilj, namreč večje donose za investitorje, moramo standardizirati produkte glede na konkretne potrebe, tako da bo resnično možna dobra konkurenca med njimi in da ponudimo varne, enostavne in stroškovno spremljive produkte. Pomembno je imeti boljše in bolj enostavne sisteme za primerjavo med produkti, ki jih lahko uporabijo potrošniki, tako da bo ta konkurenca delovala tudi na čezmeni ravni. Mislim, da je s tem v zvezi bistvenega pomena naslednje. Tako imenovana PEP e pobuda je samo ena od možnosti, kjer lahko čezmena standardizacija spodbudi konkurenco. Na zadnje naj povdarim še nekaj. Žal, in tukaj me zanima, kakšno je mnenje komisije, zelena knjiga ni zelena bila. Mnogi investitorji hočejo investirati v zelene projekte, tako da bi dosegli eh, cilje konference o podnebnih spremembah in da bi imeli bolj socialno pravičen in eh, okoljsko vzdržen finančni in poslovni sistem. Žal, komisija v vaši um, zeleni knjigi niste zagotovili ničesar, nobene ponudbe za to, da bi spodbudili rast zelenega sektorja in da bi zaščitili potrošnike pred uh, hinavskimi ponudbami, ki pravzaprav so vse drugega, samo ne okolju prijazne. Želel bi, da komisija malce razmisli o tem, da bi resnično izkoristili potencial rasti za zelene in vzdržne finance, ne pa da samo govoričimo o tem. Hvala. Hvala, Sven. Danes je dan uh, svetnika Markusa in Markus ima, ali Marko ima sedaj besedo za EFD. Dobre, Najlepša hvala. Želel bi se zahvaliti poročevalcu in želim povedati, da osebno nimam velike kritike do zelene knjige. Mislim, da lahko delamo na petih temeljnih načeljih, ki sem si jih zabeležil. To je povečati transparentnost in boljše razumevanje vseh finančnih produktov. Kdor investira, se mora zavedati, kaj kupuje pogosto namreč tja investirajo um, um, mm, življenske, um, mm, tisto, kar so v življenju privrčevali. Potem je treba povečati konkurenčnost na bančnem in finančnem področju, treba je razbiti oligopole um, in preprečiti koncentracije na finančnem trgu. Tako bi imeli torej več akterjev treba je povečati prenosljivost, recimo zdravstveno zavarovanje, pokojnine, potem je treba razviti digitalni trg in tehnološke storitve, zlasti pri plačilih in treba je omejiti diskriminacije povezane z geografsko uh, lego. To je pet točk, uh, s katerimi se strinjamo. Eh, vendar pa moram nekaj tudi kritizirati. In čeprav gre za pomembno temo, obstajajo druga vprašanja, ki so še veliko bolj pomembna ki, in ki jih komisija in ki jih pravzaprav odbor zanemarja. Po eni strani urejamo finančne produkte zelo podrobno, po drugi strani pa ne uh, eh, neutraliziramo finančnih, eh, sistemskih finančnih tveganj. In zato um, moramo odločno podpreti eh, ločitev bank in se izogniti um, sistemskim tveganjem, tudi o tem, kar so v Bazlu uh, govorili, o sistemskih tveganjih v bankah. Treba, mor, bolj bi se morali osredotočiti na to delo. To delo je sicer pomembno, vendar pa je nekako manj pomembno. Temeljno je, da bi imeli neke vrste ščit pred finančn, eh, pred sistemskim tveganjem, ki ga od leta 2009 nismo pripravili. Danes imamo še čas, da, da ukrepamo, vendar pa tvegamo, smo v nevarnosti, da bomo zamudili ta vlak in da bo znova nas prizadela velika finančna kriza in eh, komisija pa. Uh, komisijo pa bomo kritizirali zaradi tega, ker ni storila dovolj. Mi pa želimo tukaj usmeriti v pravo smer, zato vas prosimo, da pripravite tako uh, uredbo, da ne bo tvegan za potrošnike in varčevalce. Še neka kritika o tej zeleni knjigi. Ne moremo misliti, da bomo ustvarili enake pogoje za vse. Eh, nek skupni trg, ki bo deloval, če imamo toliko razlik in toliko neuravnovesi uh, eh, na ekonomskem področju. Tudi tukaj bi morali um, še razmisliti, um, kajti če tega ne bomo povdarili, ne bomo povdarili razlik, uh, ekonomskih razlik med državami, tudi potem ne bomo pripravili uh, dobrega uh, dokumenta. Hvala. Uh, no Hvala. Nihče drug se ni javil k besedi oziroma še nekdo. Brian Hayes. I just want to come in very briefly on this. Samo na hitro. Markus, želel bi se zahvaliti poročevalcu eh, za dosedaj opravljeno delo v zvezi z zeleno knjigo. To vprašanje je izredno pomembno. Namreč nimamo enotnega trga v celotni Evropski uniji, ko gre za maloprodajne finančne storitve. Prejšnji govornik je rekel, da je to razumljivo, da gre za jezikovne razlike, za razlike med posameznimi trgi, da gre za razlike v distribuciji, za razlike v tem, kako so ti izdelki uporabljeni na trgu in tako naprej. Ampak tukaj moramo biti ambiciozni, kaj ti, če mi v njih v nečem nismo dobri v primerjavi z ZDA, je to ravno nakupovanje po različnih državah. In ključnega pomena je tukaj konkurenčnost. Potrebujemo več konkurenčnosti na področju malo prodajnih finančnih storitev, tako da ti posredniki ne bodo več imeli takšnih dobičkov kotih iščejo in zato je ključnega pomena konkurenčnost. Če si ogledate trg hipotek v moji državi, tam so uh, hipoteke vsaj dve odstotni točki više kot v drugih državah članicah, je to ravno posledica pomankanja konkurence. In s tem se je treba soočiti. Tako da tukaj moramo biti kar najbolj eh, ambiciozni pri tem dosjeju, Veliko je bilo že ovir, napak na tem področju, veliko poizkusov je bilo harmoniz harmoniziranega, harmoniz harmoniziranja pristopa in zato lahko poročevalcu položim na srce, da naj bo kar najbolj ambiciozen, kaj ti gre za um, predlog, ki lahko spremeni vsakodnevno življenje ljudi. Gre za maloprodajne finančne storitve. Sedaj že imamo veliko um, um, ukrepov na področju sistemskih tveganj, bančne unije in tako naprej, ampak uh, ravno temu področju smo pa do sedaj posvečali premalo pozornosti, čeprav je to nekaj, kar se dotika vseh naših državljanov in zato moramo biti ambiciozni pri tej zeleni knjigi. Hvala, Brian. Želi še kdo besedo? Ne. Potem bi dal besedo gospodu peljejo, pelejo, verjetno niste nogometaš, predstavnik komisije. Hvala lepa. Kot so povedali govorniki, je bila zelena knjiga pozdravljena za veliko navdušenja, ko je bila objavljena decembra lani in to je treba sedaj ohraniti pri življenju potrebujemo ambiciozen, ampak realističen akcijski načrt, ki bo koristil tako potrošnikom, kakor tudi industriji. To, da se osredotočamo na potrošnike, pomeni, da se moramo odzvati na uh, njihove potrebe industriji, pa želimo pomagati izvajati ta predlog po celotni Evropski uniji. Tako da sedaj analiziramo približno 400 odgovorov, ki smo jih dobili, odzivov na zeleno knjigo, polovico teh od potrošnikov, eh, polovico od eh, združen, eh, industrije. Imeli smo tudi predstavitev v začetku marca. Poročevalec se ga je udeležil, tudi nekateri poročevalci v Senci so bili tam. Digitalizacija lahko dejansko vzvota za industrijo, lahko pomaga preseči določene ovire, ki trenutno obstajajo na enotnem trgu za maloprodajne finančne industrije. Gre za enotni trg prej na papirju kot v realnosti. Dobili smo že nekaj fina, uh, povratnih informacij, recimo o eh, oddaljenih storitvah, eh, potem omenili ste tudi um, problem na področju čezmejnega prenosa bančnih računov. Eh, tukaj bi lahko sprejeli nekaj pravil za to, da bi odstranili te ovire. Potem eh, še ukrepati bo treba na področju digitalizacije, no, ampak ker je vse skupaj še v postopku posvetovanja, bomo videli, kakšni bodo prispevki v tem postopku posvetovanja. Veliko je še manevrskega prostora. Uh, Ehm, za razmislek o nekaterih vaših predlogih, recimo zeleno financiranje. Eh, tukaj smo namenoma molčali, ampak eh, delo komisije v zvezi s tem eh, poteka. Prej na makronomski ravni, kot pa na, malo na ravni maloprodajnih storitev. Tako da vsekakor smo zelo odprti za vaše prispevke. Hvala lepa, upam, da bomo še naprej tako navdušeni nad tem, da si je. Ole, želiš se odzvati kot poročevalec? Hvala lepa, želel bi se vsem zahvaliti za eh, njihove prispevke. No, eh, počakal bom, da si nataknete slušalke. Zahvaljujem se vam za vsa vaša mnenja, prispevke. Mislim, da je treba narediti korak naprej. Ne moremo samo čakati na to, kako se bodo zadeve razvijale. Ukrepati je treba sedaj. Če ne bomo ukrepali na področju enotnega trga, bodo to naredili drugi pred nami. Mislim, da že potrebujemo zakonodajo na tem področju, treba je okrepiti položaj potrošnikov. To je bistvenega pomena. Skratka, zapisal sem vse, kar so povedali poročevalci v senci, vse je bilo zelo jasno. Pri svojem nadaljem delu se bom še poglobil v vaše ideje, skušal bom pripraviti kar najbolj soglasen predlog. Če sem prav razumel, poročevalce v senci so vsi mnenja, da je treba temu dosegu dati večjo vidnost. Uh, Ampak ne moramo več čakati, moramo se lotiti dela, sprejeti je treba zakonodajo, okrepiti položaj potrošnikov in pa majhnih in srednje velikih podjetij na enotnem trgu. Gre za zelo resno delo in upam, da bomo na koncu dobili močno, enotno stališče, ki bo res usmerjeno v prihodnost. Trg se vsak dan spreminja, vse čas se spreminja. Vse je v toku. Zato moramo zagotoviti varovanje pravic potrošnikov. Hvala lepa za vse vaše prispevke. Veselim se nadaljnega sodelovanja z vami. Upam, da bomo na koncu res dobili dober predlog. Uh, Hvala lepa. Še nekaj besed o časovnici. Danes je potekala prva izmenjava mnen. Osnutek poročila bomo dobili 13. junija. Rok za vložitev predlogov sprememb 28. junija ob 12. opovdne. Ob 31. augusta bomo obravnavali predloge sprememb. 29. novembra bomo glasovali v odboru Ekon na plenarnem zasedanju, pa verjetno na prvem plenarnem zasedanju novembra. Upam, da vam to vsem ustreza. S tem smo pravili s to točko. Sedaj pa točka 5 na dnevnem redu, obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja. Zelo pomembna točka. Ja, veliko imamo točk z podobnimi imeni, eh, predlogi, ki so na različnih stopnjah zakonodajnega postopka. Na mesto našemu poročevalcu Darju Šurosatju dajem besedo Ludeku Niedermajerju. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predal vam bom informacije gospoda Rosatija. Kakor veste, imamo tukaj ulogo eh, posvetovanja, odločitev bo sprejel svet. Kakor veste, je svet, se je svet pred nekaj meseci že dogovoril o svoji politični odločitvi v zvezi s tem dosejem, takšna je pač realnost. Jasno je, da bo to imelo določene posledice, no gospod Rosati je želel vseeno povdariti, da je bilo sodelovanje z drugimi poročevalci v senci zelo dobro. Končno glasovanje nas čaka maja. Eh, gospod Rosati upa, da bo svet vzel upoštev tudi mnenje parlamenta. Vas pa gospod Rosati obvešča, da so v zvezi s to situacijo poslali pismo svetu in doslej se svet na to pismo sploh ni odzval, kar ni dober znak za bodoče sodelovanje na področju davčnih zadev. Gospod Rosati poziva svet, da naj spoštuje vlogo parlamenta in upa, da bo sodelovanje v bodoče boljše. Kar se tiče vsebine, to je prva direktiva, ki upošteva 13. priporočilo OECD v zvezi z preprečevanjem erozije davčne osnove oziroma BEPS. To je prvi del svežnja, ki ga je predstavil gospod eh, Moskoviči, eh, komisar Moskoviči, eh, poročevalec je dobil 140 predlogov sprememb, pripravlja kompromise. Večina političnih strank se strinja, da se je treba boriti proti izogibanju davkom, agresivnemu davčnemu načrtovanju, rezi davčne osnove. Prav tako menijo, da je treba vse skupaj bolj vključiti Evropsko komisijo, namreč v avtomatično izmenjavo informacij. Komisija ni samo varuh pogodbe, ampak lahko igra pomembno vlogo pri nadzoru nad eh, eh, izogibanju davkom. Številne skupine menijo, da bi komisija morala poročilo predstaviti parlamentu in svetu in sicer gre za poročilo o učinkovitosti direktive. O dveh vsebinskih zadevah eh, so razpravljali poročevalec in poročevalec v senci prva vprašanje praga 750 eh, milijonov evrov. Nekateri želijo, da bi se ta prag znižal, poročevalec pa meni, da bi takšna sprememba povzročila problem dvojnih standardov. Večina držav, ki so vključene v projekt BEPS, namreč ne bodo spoštovali tega praga in to bi lahko Evropsko unijo spravilo v slabši konkurenčni položaj. Uh, torej to se nanaša na približno 90 odstotkov uh, davkov dohodkov pravnih oseb. Potem drugo vprašanje, vprašanje področje uporabe in pa javno razkritje. Tukaj poročevalec meni, da bi se morali držati izvornega predloga komisije, uh, Ehm, komisarja pred dvema tednoma predstavil predlog o javnih poročilih po posameznih državah. V zvezi s tem je potem potekala razprava. Ehm, skratka, ehm, za, treba je zaključiti delo, ki mm, ga je začel OECD. Eh, če želimo, da bi to področje bilo ustrezno urejeno. Treba je tudi najti ustrezno ravnoteže med boj proti nepravičnim davčnim praksam in željo po razkritju. Ne smemo spravljati evropskih podjetij v slabši konkurenčni položaj, ustvariti moramo okolje, kjer bodo podjetja lahko dobro in učinkovito delovala. Hvala lepa, Ludek. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci za skupino SED. Eh, dobi besedo gospod Devaje na mesto gospoda Morela. Hvala. Kolegi, opravičujem se v imenu kolega Morela, ki me je naprosil naj predstavim njegovo stališče. No, seveda vedno obstaja luč na koncu tunela. Uh, eh, and ena izmed pozitivnih strani eh, panamskih dokumentov je ravno to, da je zaradi tega napredoval predlog eh, o poročanju po posameznih držav. Pogosto smo se soočali, torej v preteklih letih smo se soočali z problemom izogibanja davko, ampak sedaj želijo institucije in države eh, ukrepati, se zauzeti za več preglednosti. To je bistvenega pomena, če želimo okrepiti davčno pravičnost. Ampak, če je naš cilj davčna pravičnost, potem potrebujemo pravično konkurenco med državami članicami. Predlog komisije temeli na členu pogodbe, ki govori o dobrem delovanju enotnega trga in v luči jutrišnjega glasovanja um, vas gospod Morales opozarja na to, ne gre za največji možni promet, ampak gre za to, da pokrijemo kar največ multinacionalnih podjetij želimo spostaviti enako izhodišče za domača in multinacionalna podjetja na enotnem trgu. Gospod Morel obžaluje, da gospod Rosati ni pripravljen na kompromise dobro je, da smo imeli izmenjavo stališč za koordinatorji. Eh, SD ima eh, naslednje prednostne naloge. Želimo okrepiti ulogo parlamenta, torej tukaj imamo samo eh, posvetovalno ulogo. Potem moramo upoštevati prednostne naloge na področju obdavčevanja. Uh, ko gre recimo za revizijo direktive o pravicah deležnikov, to mora veljati za vse multinacionalke, torej velika podjetja po, po, uh, v skladu z uh, direktivo, ki določa, kakšen je obseg in pa promet takšnih podjetij. Uh, Potem moramo se izogniti dumpingu na področju obdavčevanja. Tukaj gre za vprašanje sodelovanja med administrativnimi organi. Eh, in to bo možno samo, če bomo imeli podatke, eh, poročanja po posameznih državah za vse multinacionalke v Evropi. Zato predlagamo avtomatično zavezujočo izmenjavo informacij med vsemi državami članicami. Ne samo če gre za eh, stalni sedež nekega eh, multinacionalnega podjetja. Potem tretja prednostna naloga. Če želimo biti konsistentni z proti eh, z poročanjem po posameznih državah, moramo spoštovati pravice deležnikov, eh, oblasti morajo dobiti vse potrebne informacije, da se lahko borijo proti eh, izogibanju davkom, treba je razkriti informacije o subvencijah in tako naprej. In pa ne nazadnje, priti mora do izmenjave informacij, kajti to je eden izmed paradoksov. Če ne bo avtomatične izmenjave informacij med državami članicami, eh, torej toliko je izjem, da države članice lahko dejansko zavrnejo avtomatično izmenjavo informacij. Od zadnjega predloga je parlament naredil veliko na področju obdavčevanja, seveda obdavčevanje v nacionalni pristojnosti, ampak to je nekaj ključnega za demokracijo. Če želimo biti učinkoviti, moramo prevzeti našo odgovornost. Kakšen smisel ima to, da se posvetuje, da se parlament lahko udeleži v postopku posvetovanja, če ne moremo se odzvati na pomisleke posameznih državljanov? Eh, ko smo glasovali o poslovnih tajnostih, eh, smo uh, poslali jasen signal, da morajo vse države, vse multinacionalke sodelovati v tem poročanju po posameznih državah. Hvala lepa. Sedaj pa skupina EKR. Pirka Lovenen Lerna. Kiitos herra puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää raportööriä hänen hy- Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu za dobro upravljeno delo. Eh, pogajanja so potekala v duhu kompromisa, kolegom se zahvaljujem za konstruktivno sodelovanje. Po mojem mnenju eh, je eh, poročevali s tem zastavil nekakšno zlato pravilo, s katerim se strinjajo vse skupine v Evropskem parlamentu. Vsi se želimo boriti proti izogibanju davkom, proti agresivnemu davčnemu načrtovanju, proti eroziji davčne baze in tako naprej. S tem ustvarjamo spodbude za poročanje po posameznih državah, za multinacionalna podjetja in pa ustvarjamo ustrezen pravni okvir za izmenjavo informacij. Zahvaljujoč poročanju po posameznih državah bodo nacionalne oblasti, bolje opremljene in bodo lahko zagotovile, da multinacionalna podjetja prevzamejo odgovornost v državah, kjer eh, eh, so eh, ekonomsko dejavna. Res je, da agresivno davčno načrtovanje in izogibanje davk jezikom imata mednarodno razsežnost, zato potrebujemo mednarodne rešitve na tem področju. Mislim, da je predlog nek. delno dosegel namen, ko gre za Um, za obseg izmenjave informacij, ko gre za poročanje po posameznih državah, ko gre za prak, ki ga zastavlja. Mislim, da bi morala pravzaprav uh, Evropska unija si zastaviti bolj ambiciozne cilje kot uh, OECD. Številne države so se zavezale smernicam v zvezi z poročanjem po posameznih državah. Obžalujemo pa, da se v novicah veliko piše o neki državi, ki se eh, temu priporočilu ni zavezala. No, delno sem zadovoljna z eh, predlogom gospoda Rosatija. Upam, da bomo nadaljevali z eh, konstruktivnim sodelovanjem na področju boja proti zogibanjem davkom. To je v interesu nas vseh. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo Kori von Nuinvenhuizen v imenu ALDE. Uh, hvala lepa, hvala lepa za čestitke, ki ste mi jih predali. Ja, potruditi se boste morali za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Zahvaljujem se poročevalcu Rosatiju za dobro delo, ki ga je opravil. Eh, tako v pogajanjih, kakor tudi pri pripravi poročila. Mislim, da je podal zelo dobre predloge, zelo dobre kompromisne predloge, ki, veseljem, ki jih bo naša skupina z veseljem podprla. Vsi želimo, da bi bila izmenjava informacij zavezujoča in avtomatična in uh, želimo si, da bi vse skupaj temeljilo na vzajemnosti in pa na enotnih definicijah. Gospod Rosati je zapisal v poročilo, da bi parlament moral biti obveščen o rezultatih avtomatične izmenjave eh, informacij. S tem se popolnoma strinjamo. Mislim, da potrebujemo tukaj še močnejše eh, besedilo. Eh, in uh, zato smo vložili predlog spremembe. Torej, ne gre samo za um, količino izmenjave informacij, potrebujem tudi podatke o kakovosti teh informacij, kaj se skriva za temi informacijami, kakšen je rezultat. Eh, zato sem vesela, da je sedaj v kompromisu zapisano, da komisija mora poročati parlamentu o um, količini in rezultatih te nove ureditve. Ne želimo, da bi to bil nekakšen papirnati tiger, ki ne bi imel nobenega učinka v praksi. No, uh, uložila sem uh, še nek predlog spremembe, namreč v zvezi z revizijo. Sedaj ni predvidena revizija te direktive. Jaz pa sem v predlogu spremembe predlagala, da bi po treh letih uh, pregledali izvajanje te direktive, torej ali je direktiva izvajana, ali dobro deluje, ali nam prinaša potrebne informacije. Tako da mislim, da bi morali razmisliti o evalvaciji, reviziji te direktive po obdobju treh let. Toliko z moje strani. Hvala, Kora. Tukaj ni nikogar iz skupine GUE. Jaz bi se želel opravičiti v imenu poročevalca ali poročevalke v senci. Naš poročevalec je uložil celo vrsto predlogov sprememb. Mi se zauzemamo za najvišjo možno stopnjo preglednosti. Treba zapolniti vrzeli, ki trenutno obstajajo na tem področju. Boriti se je treba proti skrivljanju. Prav tako podpira poročanje po posameznih državah. No, eh, je pa poročevalec v senci zaskrbljen zaradi predloga, da bi komisija eh, bila pristojna za obravnavo teh informacij. To bi moralo biti v pristojnosti držav članic. Tukaj komisija ne bi smela imeti končne besede. Hvala lepa, sedaj pa zeleni. Molly Scott Cato. Hvala lepa. Za skupino zelenih predstavlja predlog avtomatične izmenjavi informacij korak naprej. Eh, ne strinjamo pa se z poročanjem po posameznih državah. Pozdravljam pripravljenost poročevalca na kompromise, ampak mislim, da vsega nismo ustrezno rešili. Najbolj problematičen je ta prak, gre za velikost podjetij, za katera veljajo ta pravila, tako v tem predlogu, kakor tudi v predlogu komisije, ki je bil objavljen pred nekaj tedni, imamo zelo visok prak 750 milijonov evrov letnega prometa. Zeleni bi želeli ta prak uskladiti z uh, definicijo iz uh, direktive o uh, računovodstvu računovodstvu, o, o, reviziji, o računovodskih revizijah. To smo zapisali v predlogu sprememb številka 5. Eh, tukaj nas podpira tudi poročevalec eh, iz SD, ALDE, EFDD. Eh, no, ampak poročevalec se je odločil, da te definicije ne bo predlagal v svojem poročilu. Zaradi tega sem razočarana, zato vabim vse uh, Eh, da glasujete za naše predloge sprememb 133 do 136. Eh, no, Eh, vemo že, da je svet tukaj dosegel neformalni dogovor s komisijo. Eh, mislim pa, da bi vseeno morali poslati močen signal. Kot predstavniki ljudstva si želimo bolj ambicioznega predloga, kot je predlog OECD. In to moramo dokazati, če želimo, da bi nas resno imali, ko se zauzemamo za preglednost. Eh, in če se želimo izogniti precedensu, ki bi ga predstavljal dogovor med svetom in komisijo, ki dejansko postavlja postavlja parlament na evropski, eh, na stranski tir. In eh, potem še uh, obdavčevanje finan, finančnih institucij, iz, izjema za finančne institucije v tretjih državah. Uh, torej, uh, predlagamo, da bi uh, obdavčili uh, v Evropski uniji, če ni dokazal za to, da bo uh, neka transakcija um, obdavčena v tej dotični tretji državi. S tem bi se izognili takšnim dogodkom, kot so razvidni iz panamskih dokumentov in s tem bi poskrbili za večjo stopnjo preglednosti. Prav tako sem razočarana. Uh, zaradi mnenja nekaterih kolegov o poslovnih tajnostih. Uh, To ne more biti izgovor za oviranje napredka. Ko gre za poročanje po posameznih podjetjih, to ne vsebuje poslovnih tajn, tako da podjetja ne morejo tega uh, uporabljati kot izgovor za neporočanje davčnim oblastem. Predlog spremembe 17.5 eh, govori o tem, potem eh, smo, uložili smo tudi predlog spremembe z sekundarnim uh, poročanjem v zvezi z pilotnimi projekti za izmenjavo informacij z državami v razvoju in v zvezi z sankcijami za neporočanje. Vse to je pomenilo, če želimo, da bi ta predlog dejansko imel zobe. Kolege pozivamo naj razmislijo o svoji podpori tem predlogom spremembe. Mislimo, da bi ti predlogi spremembe predlog ukrepili. Hvala lepa. Nihče drug se ni javil k besedi. Tako da dajem besedo predstavniku komisije, gospod Pibel. Thank you very much, uh, uh, chairman. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, to je izredno pomemben dosje za komisijo. Želimo si vzpostaviti takšen davčni sistem, kjer bodo podjetja plačala pravičen prispevek. Uh, to je bila naša vedno naša prednostna naloga. Na eni strani želimo okrepiti preglednost eh, na strani davčnih organov, po drugi strani pa tudi za širšo javnost. To je ključnega pomena, če želimo takšen pravičnejši sistem. Eh, o enem izmed ukrepom smo se že dogovorili, šlo je za avtomatično izmenjavo informacij o davčnih stališčih. Zahvaljujem se temu odboru in pa parlamentu nasplošno za dobro sodelovanje kljub tesni časovnici. Časovnica je bila zelo tesna, kajti vsi si tukaj želimo hitrega napredka, zato je treba hitro napredovati, ne smemo več izgubljati časa. Ta predlog o DAC-3 je ključnega pomena, saj eh, davčne organe um, davšnjim organom daje na voljo dovolj informacij za to, da lahko ocenijo te tveganje za davkoplačevalce. To sedaj ni na voljo vsem davčnim oblastem, tako da v tem smislu eh, je ta predlog res koristen. Um, davčne oblasti bodo tako lahko lažje ocenile uh, profil, eh, profil tveganja davkoplačevalcev, na ta način se bomo lahko lažje soočili z schemam agresivnega davčnega načrtovanja. Ni pa cilj tega predloga, da bi širši javnosti dali na razpolago informacije za nadzor nad podjetji. Eh, tako, da, kot so povedali tudi nekateri drugi kolegi, bomo se s tem področjem ukvarjali pri nekem drugem predlogu. Pri tem predlogu smo želeli um, um, poskrbeti za izvajanje priporočil OECD-a. To je za nas zelo pomembno. Ne smemo ustvarjati različne plasti poročanja za evropska podjetja. Treba je poskrbeti za dosleden, koherenten pristop. Izmenja, eh, informacije, ki jih izmenjujemo, morajo biti tudi Eh, primerljive med seboj. Treba je ustvariti enako izhodišče za evropske multinacionalke in neevropske multinacionalke. In zato si komisija eh, tako močno prizadeva. Za tem sekundarnim mehanizmom, ki ga je pravkar nekdo omenil, smo Eh, dosegli, da ne evropska podjetja, ki delujejo na evropskem trgu, prav tako morajo upoštevati eh, zahtevo po poročanju po posameznih državah in morajo izmenjavati informacije z um, evropskimi davčnimi administracijami. V tem smislu menimo, da naš predlog so razmeren in uravnotežen. Še nekaj točk, ki ste jih izpostavili v zvezi z pragom, tukaj se držimo tega kar je bilo dogovorjeno v okviru eh, OECD BEPS. Prak se zdi visok, ampak teh 750 milijonov evrov velja za skupino multinacionalnih podjetij in v teh je lahko cela vrsta um, um, podružnic oziroma hčerinskih družb. Uh, torej gre za to skupno agregatno številko. Uh, in uh, naš namen ni bil, da bi pokrili določen del uh, globalnega prometa. Uh, skušali smo doseči, da bi s tem pre, pragom pokrili več kot 90 odstotkov le, letnega svetovnega prometa. Če bi znižali ta predlog, potem bi bil ta prag zelo visok za celo vrsto podjetij, ne bi pa ob tem pokrili višji delež uh, globalnega prometa. Tako da tudi v tem smislu se mi zdi predlog sorazmeren. Še v zvezi z zaupnostjo. ome, črtali smo omembo člena 17.4 v vodnih izjavah, pa smo jasno zapisali, da predvidevamo, da bodo izmenja, da bodo da izmenjene informacije ne bodo značene kot zaupne. No, ko gre za razkritje javnosti, bomo to uredili v ločenem predlogu. ki ga pripravljamo v bližnji prihodnosti, tako da menimo, da bo mnenje parlamenta k tem predlogu prispeval k temu, da bodo davčne oblasti dobile vse potrebne informacije in s tem bomo uh, primerno uh, obremenili evropska podjetja, eh, tako da vedo, da bodo vsa podjetja, ki delujejo v Evropski uniji, podvržena istim zahtevam. To ni zadnji korak na področju krepitve preglednosti, to je samo eh, en košček velikega mozaika. Eh, še več dela nas čaka, veselimo se nadaljnega konstruktivnega sodelovanja in še enkrat hvala lepa za to razpravo. Ludek. Najlepša hvala. Ludek kot nadomestni poročevalec, želiš kaj dodati? Še enkrat bi se želel zahvaliti poročevalcem v Sencem. Upam, da bo res prišlo do sodelovanja, o kateri je komisar govoril, kajti v tem primeru očitno do tega še ni prišlo. Najlepša hvala poročevalcu, vsem poročevalcem v Senci, kolegom. Žal imamo isti okvir kot pri drugih aktih glede eh, obdavčenja, ko, ko je svet že sklenil politični dogovor, ko je nas ni upošteval, kot ste povedali, pa še nismo na koncu eh, postopka in upamo, da v tem postopku bomo uspeli okrepiti naš vpliv. Glasovali o tem bomo jutri, upam, da vsi veste, da jutri glasujemo od 11.45 do 12.30, da ste vsi pripravili svoje glasovalne kartice. Glasovanje na plenarnem zasedanju bo letos maja. In za točko šest pa besedo predajam Petru Simonu. Okay, dear colleagues, um, before we... Dragi kolegi, preden začnemo, vas moramo obvestiti, da bomo morali verjetno prekiniti to zasedanje za 30 minut. Zato Kasneje bomo to prekinili po tej točki. Kaj ti z um, splošnim proračunom lahko začnemo šele ob šestih in zato bomo to obravnavali sedaj do šestih in verjetno bomo potem prekinili za 20 oziroma pol ure med tema dvema točkama na dnevnem redu. Torej sedaj prihajamo na šesto točko na dnevnem revu, to je dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanje raznolikosti financiranja teh podjetij v Uniji kapitalskih trgov. Danes obravnavamo predlago spremem, imamo 149 predlogov spremem za to poročilo, najprej pa besedo predajam gospodu uh, Karasu kot poročevalcu. Hvala. Hvala, predsedujoči, kolegice in kolegi. Hvala za predloge sprememb. Še enkrat bi povdaril, da sem dobil široko podporo vseh eh, poslank in poslancev. No, nisem jo še dobil, ampak to je moj cilj. In mislim, da smo prišli do jasnega in eh, skupnega stališča v zvezi z eh, dostopom do finančnih sredstev za majhne in srednje podjetja tako da bomo lahko pomagali tem podjetjem pri razvoju realnega sektorja in krepitvi kapitalskega trga. Z pogajanji o kompromisu smo nekatere predloge sprememb lahko poenotili. No, posamezne politične skupine so imele svoja stališča, ampak eh, te sem tematično povezal, tematsko povezal. Najboljše predloge sem vključil v to poročilo in z poročevalci v senci sem se pogovarjal o tem, katere bodo glavne teme ki jih bomo upoštevali kot eh, možnost za predloge sprememb, zato da bomo celotno poročilo in temo nekoliko poglobili, da ne bomo prišli do nekega poročila, kjer bo vse, kar spada ali ne spada, samo vključeno. Poročilo naj bi bilo podlaga za razpravo, ampak zaradi velikega števila predlogov sprememb je videti, da obstajajo problemi glede na diferencijacijo uh, eh, MSP-jev. Nekateri uh, menijo, da je MSP takšno podjetje, drugi, da je drugačno. O tem se bo treba še pogovoriti. Zlasti bomo o tem se pogajali pri iskanju kompromisov. Boljšo definicijo MSP-jev bomo poskušali uh, doseči in še nekatere druge zadeve. Ko gre za financiranje MSP-jev, tukaj bom uporabil predloge kolegic in kolegov in eh, poudaril bom, da gre za financiranje, ki mora biti zagotovljeno skozi celotno življenjsko dobo MSP. Pri klasičnih MSP-jih pa seveda ne smemo pozabiti na zagonska podjetja, tudi regionalne banke oziroma finančne inštitucije tukaj imajo pomembno vlogo. In če hočemo to upoštevati, morajo zagotavljati več kreditov iz, za MSP-je iz eh, drugih držav članic kot v preteklosti. Ampak še nekaj je jasno. Potrebujemo diversifikacijo verov financiranja od eh, kreditnih eh, zadrug do več tveganega kapitala. Nihče ne sme biti izključen, samo če je zanesljivi financer pomembno je olajšati postopek za pridobivanje kreditov oziroma posojil pri MSP-jih. Pred nedavnim smo o tem razpravljali na plenarnem zasedanju. Potem vsi se strinjamo, da je treba bolje podpreti zagonska podjetja, tako da ne bodo odvisna od nacionalnih eh, predpisov in pogojev. Vesel sem, da imamo veliko predlogov sprememb v smeri debirokratizacije, boljše in bolj pravične obdavčitve MSP-jev in ko gre za sorazmernost. To razpravo moramo voditi brez ideoloških plašnic. Seveda pa moramo razpravljati tudi o tretjem stebru bančnih inštitucij ali kako bomo različna jamstva in eh, recimo oblike listinjanja uporabili. Vsekakor gre tukaj za eh, posebno zakonodajo, ki se jo je treba uporabljati. Tukaj gre za poročilo na lasno pobudo in moramo razpravljati o MSP-jih na evropski ravni. No, Tukaj gre za dva zakonodajna akta, ki, kat, ki, na podlagi katerih razpravljamo o nekaterih zadevah in torej niso zato vključena v poročevalec, v, v to poročilo. Potem pre, obstali so predlogi za neko javno banko, ki bo specializirana za financiranje MSP-jev in da mora Evropska komisija pripraviti posebne programe in podpreti programe MSP-jev. Pripričan sem, da z predlogi sprememb lahko pridemo do uravnovešenega poročila, v katerem se boste vsi našli. Res je, veliko je predlogov sprememb, ampak tematsko jih je moč eh, razdeliti v določene sklope veliko teh predlogov sprememb ne nasprotuje eden drugemu in mislim, da bo to dobra podlaga za pripravo kompromisnih predlogov sprememb. To delo bom vključil seveda poročevalce v senci in prosim vas za intenzivno odprto sodelovanje. Hvala. Hvala poročevalcu. Alde, prosi da gospodu Toirerju na mesto gospoda Debakerja, ki ga nadomešča, takoj damo besedo, kaj ti potem mora oditi. Kolega Toirer v imenu Alde. Hvala predsedojoči, hvala kolegice in kolegi za to pripravljenost, da smem govoriti kot prvi. Najprej naj se zahvalim prisrčno poročevalcu Otmarju Karasu. Do sedaj smo z, njimi, z njim že dobro sodelovali, imeli smo tudi plenarno razpravo o tej tematiki, o dostopu do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja, kot je rekel poročevalec Karas. V tem poročilu je treba povdariti, da ko gre za bančne kredite MSP-jem, je situacijo treba bistveno izboljšati. Politična skupina ALDE In naš poročevalec v esenciji Filip de Baker povdarja, da se moramo osredotočiti na zelo diversificirane možnosti financiranja MSP-jev. Ne moremo one size fits all načelo, torej um, ena rešitev za vse uporabljati tukaj, zato ker gre za zelo različna podjetja. Bančnih kreditov ne bomo mogli nadomestiti. 99 odstotkov podjetij v Evropski uniji je MSP-jev in zaposlujejo ogromno ljudi. Vedno znova pa povdarjamo, da kapitalski trgi v Evropi za razliko od ZDA niso interes, zainteresirani za financiranje MSP-jev. Druga stvar, ki jo želim povdariti, pa je okrepiti kapitalski trg, ki je pripravljen financiranja eh, na financiranje MSP-jev. Tukaj je fintech eh, rešitev in nekateri drugi instrumenti so tisti, ki jih je treba upoštevati. Mi smo uložili nekaj predlogov sprememb kot politična skupina. Zlasti unija kapitalskih trgov se nam zdi, da potrebuje ustrezni zakonski okvir. Tukaj potrebujemo konvergenco zakonodaj. Drugič, vprašanje kapitalskih trgov in njihovo vlogo za financiranje MSP-jev moramo eh, postaviti kot eno od centralnih tem v to poročilo. In tretjič, želimo, da komisija vsako leto pripravi poročilo o izvajanju pobud ko gre za financiranje MSP-jev, tako da bo Evropski parlament tudi imel nek svoj upogled v to. Hvala, sedaj nadaljujemo z normalnim vrstnim redom. S in D na mesto Žana Simona Ukbaji. Hvala, gospod predsedujoči. Želel bi najprej se opravičiti v meni Šona, ki ga ni, in želel bi se zahvaliti gospodu Karosu za odlično delo pri pripravi tega poročila. In tudi vsem kolegom socialistom za njihove prispevke. Zelo smo zadovoljni s tem poročilom, ni nobenega, nobene kritične točke, eh, kar in podatki o Evropski banančni, eh, bančni organ, torej ne Eh, omogočijo, da bi izvedi, če to resnično deluje za majhna, za velika podjetja. Zanima me, če je komisija resnično eh, ocenila ta instrument, preden ga začne izvajati. Kot je gospod Kares povedal, mi se zadevamo, kako so banke pomembne za MSP-je, zlasti za bolj oddaljene regije in zato želimo promovirati lokalne banke, želimo tudi diverzifikacijo virov financiranja in in tudi jamstva. E, socialno-ekonomski kontekst je med državami zelo različen, zato bi se morali ukvarjati tudi z e, posojili podjetjem s strani e, privatnikov z množičnim financiranjem in vzajemnimi posojili. To bi morali biti ključna elementi Unije kapitalskih trgov. Želimo tudi uh, um, ukrepe za transparentnost in stabilnost uh, uh, listi, list, listinjenja in tudi kapitalizacijo majhnih bank. Kaj pa za javne investicije? Želimo investicije, ki jih podpirajo javni sektor, pa tudi vladna posojila uh, MSP-jem. Bankam je treba dati možnost, da se uporabijo programe, kot je Funding for Lending in vlada Eh, posoja bankam samo zaradi tega, ker one financirajo lokalne MSP-je. Torej, treba je razmisliti o različnih virih financiranja MSP. Potem naslednja točka je boj proti diskriminaciji pri dostopu do finančnih sredstev. Ta tema je zelo pomembna tudi za druge politične skupine. Komisijo prosimo, da evropski finančni programi upoštevajo tudi te vrste diskriminacije. Treba je iz, izboljšati dostop do eh, finančnih sredstev za MSP-je, zlasti za tiste MSP-je, ki niso dobile jasnih finančnih sredstev. In gre tudi za informacije in deljenje podatkov za to, da bi izboljšali tudi njihovo solventnost. Mislimo, da imamo dobro podlago za skupno delo in uh, upamo, da bomo sodelovali tudi v naslednjih korakih tega poročila. Hvala, Luk. Ne, Ugo. Za EKR tudi imamo namestnika, za kolego Osoka je Kej Swimben tukaj. Hvala, gospod Simon. Uh, gospod se poročevalcu senci se opravičuje, najprej pa bi se želeli zahvaliti poročevalcu in povdariti, da je izdelal zelo dobro, dobro osnutek poročila, ki ga podpira večina poročevalcev v senci. Gospod se, mor, poročevalice ne spomne morda na, um, na kritike, vendarle, ki, ki smo jih slišali. Um, poročevalec je razložil, da želi imeti enotno sestavo, vendar pa večina predlogov sprememb eh, zadeva bolj širšo makroekonomsko eh, okvir. Gospod Özek je pripravil samo nekaj predlogov sprememb, eh, ki pravijo, da preveč eh, regulative in pomankanje jasnih, preprostih pravil lahko eh, moti razvoj MSP-jev. In drugače pa bo podprl tudi vse druge Eh, predlogi spremenb kot 76 in 78. Nekoliko smo skeptični do tistih eh, predlogov sprememb, ki želijo harmonizacijo eh, pravil, kot je recimo predlog spremembe 35 in želi tudi, da bi to poročilo ostalo neutralno do obeh spolov. Potem, eh, kar zadeva varčevanje, finančno krizo, bančno unijo in tako dalje, misli gospod Ozek, da bi morali biti zelo natančni in se osredotočiti na MSP-je. Zato ne bi želel uh, um, podpreti tistih uh, predlogov sprememb, ki presegajo področje uporabe. Potem pa iz perspektiva MSP je v kapitalski uniji je treba povečati možnost dostopa do finančnih sredstev v EU. In tukaj ne bi smeli razpravljati o, o bančni uniji. In, in o tem imamo o, posebna poročila in na začetku tega postopka bi gospod Özek rajše videl, če bi se to poročilo držalo točno to teme, te teme in teh ciljev. Hvala, kolegica Svendbrn. Gue, Paloma, Lopez, Vermejo. Je ni tukaj. Je okdo na mešče? Tudi ni nikogar. Potem zeleni dobijo besedo. Kolegica Kato na mesto gospoda Lamberja. Najlepša. Hvala. In govorim v imenu Filipa, ki ga žal danes ni z nami tukaj ko govorimo o izvajanju Basel III, se strinjamo z gospodom Karasom. Nismo bili proti, proti temu, da bi MSP-je uh, eh, podprli. Čeprav imamo nekaj dvomov, če, gre, če je to najboljši način za uh, to, da bi uh, izboljšali poslovanje MSP-jev. Um, ehm, Potem glede kapitalskih zahtev in Bazel 3, tukaj ni prišlo do velikih sprememb. Eh, poročilo EIB z marca pravi, da to eh, ne bo vplivalo na posojanje denarja MSP-jev. Eh, treba imajo, oni imajo neke notranje okvirje in ko to in žal ne dobijo dovolj uh, kapitala. In kot pravi poročilo, banke bodo pomagale uh, eh, MSP-jev, če bodo imele dovolj kapitala. In eh, Ne, ne smejo zato še dodatno uh, znižati svojih stroškov. Kar pa zadeva financiranje MSP, uh, je tukaj ne smemo š, m, m, okrepiti še dodatno regulative, ker bo to sicer oviralo. Visoke uh, kapitalski stroški uh, bodo še bolj ovirali bank, bank, banke pri pomoči MSP-jev. In čeprav ne gre nek za nekaj nujnega, je treba pogledati in o, odstraniti ovire pri dostopu MSP-jev do sredstev. Te, ti, to okolje mora poznati bolj prijazno DMSP-ju. Treba je omeniti, da ne samo velika podjetja in velike finance uh, otežujejo življenje MSP-jem. In um, zlasti tudi zamude pri plačilih in s tem bi se morali ukvarjati preden uh, bomo uh, še bolj razvodeneli finančna pravila v naših predlogih sprememb že smo švicarsko banko imenovali kot eh, vzor, ki je um, dober prijatelj MSP tudi v času krize. Povdarili smo, da tudi leasing je, uh, bi lahko bila ustrezen instrument. In to ne pomeni, da Eh, da bomo s tem odpravili tveganje, vendar pa bomo odpravili nekaj težav pri leasing. Po drugi strani pa listinjenje ne, ne bo nujno ustvarilo priložnosti za MSP-jev. In po našem mnenju MSP-ji ne bodo imeli koristi od tega. Nekatere banke in uh, um, posredniki pa bodo imeli s tem korust. Preveč pozornosti se namenja zmanjševanju uh, bremen uh, bank. Več pozornosti bi morali pri, pos, posvečati poročilam uh, um, države pri državi za to, da bi promovirali ekonomsko stabilnost in ravno tako pozivamo komisijo, da uh, uporabi uh, strukturne sklade in horizont 2020, zato da bi uh, eh, MSP-jem nudila uh, pomoč. In na koncu bi želela povedati, da kot zelenimi mislimo, da je treba povdariti tudi dejstvo, da eh, bančne posojila ne bi smela biti edina vrsta eh, financiranja MSP-ja. Ravno tako bi morali imeti alternativne vire. Eh, v naših predlogih sprememb države članice pozivamo, da nadgradijo recimo švicarski VIS sistem, ki še vedno deluje in ki sem ga že omenila. Na Švic, v Švici imamo ta dopolnilni bančni sistem, ki je uh, pomagal um, raznim storitvam, gradbeništvu in tako dalje. In podjetja si tukaj lahko posujejo dru drugo drugega in pri tem ne uporabljajo švicarskih frankov. Hvala za FTD, Marko Cani, če je tukaj, nikogar drugega ni za EFTD, za ENF tudi ne. Potem gremo kar na postopek proste razprave. Zelo kratek bom. Želel bi podpreti poročevalce v njegovem pristopu. Um, vprašanje, ki se mi je zdelo zanimivo, je, da vedno govorimo o zahtevah po posojilih in kako so bila ta zavrnjena. Imamo pa tudi tendenco, da pogledamo druge eh, države in države v periferiji in rečemo, da um, posojila so bila zavrnjena, Eh, in to se dogaja v bolj perifernih državah. Vendar pa slika ni tako črno-bela, kot si lahko predstavljate. Če pogledamo podatke od Evropske centralne ba banke, v periferiji je je bilo 40 odstotkov prosen za, prosen za posojilo zavrnjenih, v centralni pa samo 15 odstotkov, na nizozemskem pa recimo je ta odstotek kar 45 odstotkov, kar je več kot na Irskem, v Španiji in nekoliko manj kot v Grčiji. In želel bi vedeti, kakšni so razlogi za to in eh, po anketi Evropske centralne banke, torej niso pripravili odgovore. Če pogledamo eh, podatke eh, Nizozemske nacionalne banke, tudi ni odgovora in morda bi bilo to poročilo dobra priložnost, da vidimo, kakšni so razlogi za to. Prepričan sem, da obstaja več kot en razlog in, in zaupanje Eh, to bo vplivalo tudi na zaupanje potrošnikov v EU, torej zanima me, kakšni so razlogi za to. To je moje dodatno vprašanje za poročevalca. Eh, vse skupaj pa je po mojem mnenju odlično poročilo. Hvala. Hvala. Sprašujem, ali je še kdo, ki bi želel kaj reči v tem postopku proste razprave? Ne. Potem pa dajem ponovno besedo poročevalcu. Kaj ti tudi komisija ni več prisotna v dvorani? Hvala. Hvala za vaše besede. Pravzaprav ste z njimi potrdili namere poročila, kaj ti ne uh, razpravljamo danes o poročilu, temveč o predlogih sprememb. Strinjam se z vami, da se moramo pri poročilih na lastno pobudo osredotočiti na tisto vprašanje, ki so povezana z financiranjem MSPM in ne, da sedaj eh, predlagamo neke zakonodajne rešitve, ki so že predmet razprave drugod. Torej nobenih zakonodajnih predlogov v predlogih spremem, temveč osredotočiti se na glavno bistveno. Drugič potrebujemo, kot ste sami rekli, bolj diferencirano uh, opredelitev pojma MSP. Diferencirana definicija nam bo omogočila tudi priti do večje diferencijacije, ko gre za možnosti financiranja malih in srednjih podjetij. To ste mnogi omenjali. In vprašanje novih eh, oblik financiranja glede na stare. No, rekel bi, ne smemo tukaj uh, skupaj z vodo zliti iz uh, lavorja tudi dojenčka. Vsekakor je nekatere stvari moč popraviti, ne pa vse. Nove m, oblike financiranja je treba kot dodatek starim uveljaviti in jih prilagoditi praksi. Torej, stare oblike financiranja mora ostati skupaj z novimi, sicer bomo imeli vrzel. In takšna analiza vzrokov in posledic je nekaj, kar bomo tudi naredili pri vsakem predlogu sprememb, ki ga ne bomo sprejeli, zato ker vsebuje zakonodajni predlog, bomo na nek način uh, vključili v ali ga vsaj omenili v uvodnih izjavah. Tam bomo rekli, da obstajajo področja, ki niso stroga tema obsega tega poročila. Zato glede na današnjo razpravo, mislim, da ne bo velikih težav, da bomo posamezne predloge sprememb lahko povezali v svežnje. Hvala. Hvala poročevalcu in predstavnikom poročevalcev v Senci. O tem poročilu bomo v odboru Ekon 13. in 14. junija glasovali. V, na plenarnem zasedanju pa bomo septembra razpravljali o tem. Kot sem prej že rekel, se bomo ob šestih vrnili na prvotno točko tri dnevnega reda, torej za 56 minut bomo sedaj prekinili to zasedanje, kajti poročevalec Markus Ferber bo šele takrat lahko prišel k nam. Zato nima smisla, da nadaljujemo sedaj. Ponovno se vidimo ob 18. uri, do takrat pa je prekinjena seja.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 do 18 smo prekinili, sedaj zač bomo začeli obravnavati točko splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017. Vsi oddelki, naš poročevalec oziroma pripravljalec mnenja je Markus Ferber v imenu odbora za proračun. Pa je danes z nami Jens Gajer, ki bo kot prvi dobil besedo. Dragi Jens, dajem ti besedo. potem pa bomo slišali pripravljalca mnenja odbora Ekon Markosa Ferberja. Gospod Gajer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovana kolegica, eh, no, sedaj, ker ste se pojavili, nažalost ne moremo iti kar v Mickey Mouse bar, da bi tam igrali karte in da bi naučili igrati karte še španskega kolega, ampak kakorkoli nismo tukaj zaradi zabave. naj predstavim trenutno stanje. Želim se posvetovati z odborom Ekon, ki želite dati povdarke proračunskemu postopku. Torej čakamo na 25. maj, to bo dan, ko bo Evropska komisija objavila predlog proračuna za leto 2017. do takrat eh, pripravljamo smernice. Tukaj je delo v glavnem že opravljeno. Evropski parlament je za veliko večino sprejel smernice za podporo vseh skupin, ki se zauzemajo za to, da lahko Evropska unija izdaja sredstva. Eh, zeleni so bili tudi za, ampak so se pri glasovanju zdržali, ker smo. V dokumentu zapisali tudi nekaj o projektu ITER, kar je potem zelenim otežilo glasovanje. Smernice s katerimi se ukvarjam kot poročevalec, so dopolnili tudi drugi kolegi in kolegice. In eh, mislim, da so naša priporočila predvsem bolj realistična kot eh, priporočila sveta. Mi smo nadaljevali smernice iz leta 2016. Nimamo nobenega razloga za to, da bi priporočila iz leta 2016 močno, spremeni, eh, močno spreminjali, kajti tudi stanje v Evropi in na svetu se ni močno spremenilo. Tako da, nas, tako da bodo tudi proračun za leto 2017 zaznamovali podobni izzivi kot leto 2016. Eh, no in eh, kaj je naredil svet? Oni so v glavnem prekopirali priporočila, v, na koncu so pa dodali še določena priporočila, ki kažejo na to, da so se vsaj nekoliko ukvarjali z eh, našim novim dokumentom, kajti ko sem prvič bral njihovo priporočila, sem mislil, da so naredili kaj, kar vse copy-paste iz lanskega leta. No, eh, svet se ni odzval tako kot mi, ni nadaljeval z eh, proračunom iz leta 2016 svet je poskrbel za, neku, za nekaj kozmetičnih popravkov. Prav tak, pravzaprav svet uh, počne to, kar vedno počne, želi predvsem velike razlike do zgornjih meja, želi, da bi komisija za leto 2016 pustila dovolj prostora eh, med eh, proračunom za leto 2016 in pa večletnim finančnim okvirom, tako da bi lahko potem ta denar porabili za nepredvidene dogodke. Izkušnje iz letošnjega leta kažejo, da smo te marže v poglavju 3 notranja politika in štiri zunanja politika izkoristili skoraj do polne mere. In glede na to, da se situacija v tem času ni bistveno spremenila, bo postopek podoben tudi v proračunu za leto 2017. To je vsaj izhodišče, na katerem temelijo smernice oziroma priporočila parlamenta. In tukaj se pač nakazuje nek konflikt z svetom. Imamo, torej polno smo izkoristili rezerve za begunsko krizo, za to, kar imamo na voljo, za zunanjo in notranjo politiko, za posebne inštrumente, posebni inštrumenti, ki so sploh na pritisk parlamenta ostali v večletnem finančnem okviru. Če se tam ne bi uspeli uveljaviti, potem uh, bi že zdavne porabili uh, sedanji proračun me, imeli smo že prvi predlog spremembe proračuna, zato da smo lahko predlagali oziroma financirali nov inštrument za nujno pomoč in da smo lahko financirali povečanje osebja za Europol. Situacija je torej zapletena in takšna bo ostala v letu 2017. Tudi gospodarske krize še nismo čisto presegli in uh, ta je v nekaterih državah članicah bolj pereča kot druge, ampak če se ogledamo stanje na tem področju, potem lahko tudi tukaj ugotovimo, da bomo še naprej potrebovali sredstva za oživljanje našega gospodarstva. Naj obrobu tukaj pripomnim, da tudi postaja vedno bolj jasno, da eh, je bil eh, naš večletni finančni okvir pripravljen za lepo vreme in sedaj, ko se vreme slabša, preprosto več ni dovolj. Eh, hkrati potekajo tudi razprave o reviziji večletnega finančnega okvira. Ta se bo začela v koncu letašnjega leta in tu bo seveda tudi posegala v ta proračun. Drugače ne gre. V smernicah. No, še nekaj bi izpostavil, to je pomembno predvsem za vaš odbor, pri proračunskih postov, postavkih, ki so namenjene kot jamstvo za AFSI, imamo šele 3,8 milijarde evrov na mesto teh 8 milijard, ki smo jih načrtovali. Uh, torej, če bomo želeli jemati sredstva iz proračuna, uh, eh, zato da bomo lahko ta sredstva namenili. Uh, namenili tej postavki. No, to je, to je nekaj, za kar bomo morali poskrbeti pri tem proračunu. Eh, komisija je dala na voljo nekaj eh, gospodarsko-političnih poročil in to bi morali povezati z izdatki na področju eh, zunanje politike, notranje politike. Imamo letno poročilo o rasti, imamo evropski semester ki se ukvarja s tem, kako odpraviti strukturne pomankljivosti v državah članicah. Če nam bo uspelo sredstva bolj uskladiti za zaključki iz tega poročila, potem bi s tem lahko dosegli neko um, večjo evropsko ekonomsko dodano vrednost. O tem se boste morali pogovoriti tudi v vašem odboru. Pri financiranju scheme za zaposlovanje mladih smo eh, pustili prazno mesto v proračunu za leto 2016, ne zato, ker bi menili, da ta sredstva več niso potrebna, ampak zato, ker smo se strinjali s stališčem komisije, da je treba najprej počakati na to, kakšne rezultate je do sedaj pokazala schema za, poslova, za poslovanja za mlade. Torej, potem, ko bo upravljena ocena, bomo to oceno upoštevali pri dodeljevanju sredstev za naslednji proračun. Še naprej se želimo bojevati proti revščini, to je tudi eden izmed ciljev eh, oziroma spoštovati cilje iz eh, obzorja za leto 2020. Zlasti želimo okrepiti boj proti revščini otrok. Z večletnim finančnim okvirom smo sedaj dobili nekaj svežih sredstev za ta področja, tako da smo lahko nekoliko odpravili zaostanek pri izostalih plačilih. Na koncu nas bo to spet dohitelo ob koncu večletnega finančnega okvira, ko bomo porabili eh, vsa, vse obveznosti za plačila, obveznosti pa bodo ostale. Eh, potem eh, bo spet prišlo do zaostanka pri plačilih. To seveda, teh zaostankov seveda nismo um, čudežno rešili, to smo nekako rešili s pomočjo gotovinskih tokov znotraj institucij, ampak vredno nam bo to v prihodnosti povzročilo še nekaj glavobolov. To so torej pogoji, pod katerimi moramo delati. 25. maja bo komisija predstavila poročilo, potem po poročilo obravnaval svet. Poročilo bo uh, svet spremenil tako, kot se bo njim zdelo pravilno in mi bomo se potem ukvarjali z tem eh, poročilom eh, sveta, spremenjenim poročilom sveta in seveda bomo takrat prisluhnili tudi odboru Ekon. Hvala lepa. Jensugarju, ki je glavni poročevalec, sedaj pa dajem poročevalcu odbora Ekon besedo, gospod Marko Sferber, izvolite. Hvala lepa, kolegi in kolegice. Vesel sem, da se lahko po številnih letih spet ukvarjam s proračunom. Eh, sam sem bil namreč dva mandata član v odboru za proračun, ko smo imeli še dejansko nekaj pravic in eh, nismo vsega eh, prejemali v prvi obravnavi. No, to samo kot pripomba ob robu. Hvala lepa za tvoja stališča o proračunu za leto 2017. Razpravljali smo že o prvih smernicah, tako da poznamo eh, te smernice. Vemo, da smo v napeti situaciji, ko gre za proračun. In ko gre za postopke z oziroma proti svetu. V odboru Ekon smo v nekoliko ugodnejši situaciji, eh, ukvarjamo se samo z dvema ali tremi manj pomembnimi proračunskimi postavkami. Naj vas opozorim na tri agencije ESMA, EBA in EIOPA. To so agencije, za katere je naš eh, odbor pristojen. Eh, jaz sem se eh, z EBO ukvarjal v postopku razrešnice, v zadnjih nekaj letih sem bil poročevalec o tem in mislim, prav gotovo si bomo te točke podrobno ogledali v proračunskem postopku. Torej, kaj je tukaj nujno potrebno? Sedaj si moram spet natakniti klobuk poročevalca o MIFIDu. ESMA mora tukaj izgraditi svoje strukture. Um, potem uh, spet druga uh, agencija EBA pa morda ne potrebuje toliko dodatnih sredstev, ker samo vsak dan pripravlja nove smernice. Skratka, te nadzorne agencije si moramo podrobno ogledati, tudi zato, ker pričakujemo predlog komisije uh, v zavezi z razvojem teh agencij in z njihovim financiranjem preden podelimo tem trem agencijam razrešnico, je treba preveriti, ali te agencije dobro delajo, učinkovito delajo oziroma ali morda ne stanejo davkoplačevalcev preveč denarja. Potem eh, se ukvarjamo s proračunsko postavko. Gre za izgraditev zmogljivosti eh, na področju eh, financiranja um, na področju storitev financiranja, potem ukvarjamo se tudi z fiskalnim programom, z pripravljalnimi aktivnostmi okrog tega. O tem smo danes razpravljali, želimo si več sodelovanja davčnih organov v povezavi z takse dve in možnim preiskovalnim mandatom za preiskavo panamskih dokumentov. Torej, želimo si, da bi davčni organi dobili več pristojnosti kot parlament, si želimo več preglednosti na davčnem področju. O tem se še nisem eh, pogovoril z poročevalci v Sienci in verjetno, ampak verjetno bomo potrebovali še nekaj eh, pripravljalnega dela na področju sodelovanja davčnih organov. Eh, zno, v zvezi z fiskalnim okvirom, ko smo sprejemali sedanji fiskalni okvir, še ni bilo jasno, s čim se, se bomo morali v povezavi s tem ukvarjati. To so torej tri glavne teme, ki bi jih sam izpostavil. Um, nadzorne agencije, treba je preveriti, kako učinkovito dela, ali delujejo stroškovno učinkovito. Morda bi lahko preverili tudi, eh, kako upoštevajo naše zahteve na eh, področju zakonodaje. Potem omenil sem 1,5 milijona evrov za um, neindustrijskih, za neindustrijske deležnike na področju um, finančnih storitev. Ne poznam nobene nevladne organizacije, ki bi imela tako visok delež javnih sredstev kot v primerjavi z lastnimi sredstvi. Uh, no, um, komisija se zauzema za to, da naj agencije poskobijo tudi za lastna sredstva. Potem uh, omenil sem program 234 milijonov evrov za naš fiskalni program. Uh, Tukaj smo že dvakrat predelali direktivo o administrativni pomoči, se pravi, veliko zakonodaje tukaj revidiramo, pripravljamo, tako da si je treba to področje eh, posebej ogledati pravne podlage, ne moremo spreminjati, no, eh, moramo pa si ogledati, kaj je možno doseči znotraj tega fiskalnega eh, programa oziroma se skupaj um, pospremiti z ustreznimi spremljevalnimi ukrepi sekretarjat je danes poslal elektronsko pošto v zvezi s tem, ko gre za pripravljalne ukrepe in pilotne projekte. Eh, tudi to je eno izmed področji, o katerih razmišljam, ampak o tem se bo treba pogovoriti še za poročevalci v senci. Eh, pa še nekaj je pomembno, to vem iz eh, mojega dela v odboru za proračun če mi tukaj opravljamo dobro delo, potem uh, bo imel za to posluh tudi odbor za proračun in s tem bomo kot Evropski parlament imeli večji vpliv na proračun. Eh, mi smo pa tukaj pristojni za teh nekaj proračunskih vrstic in tukaj se res eh, spoznamo, vemo, zakaj gre in dobro bi bilo, če bi tukaj, če bi, če bi tukaj upoštevali naše predloge. Hvala lepa poročevalcev v senci SD in Alde ni v dvorani, tako da kar predajam besedo kolegici Swinburne v imenu EKR. Thank you. Thank you, Hvala lepa. Hvala lepa obema poročevalcema. Kot je povedal gospod uh, Ferber, um, um, odbor za uh, odbor Ekon ima predvsem nadzor nad finančnim eh, izdatki eh, ESME. Eh, ESMA je v preteklih letih ni uspela porabiti celotnega proračuna, zato se ne strinjam s tem, da bi jim povišali sredstva, zlasti glede na njihovo delo na področju ukrepov na drugi ravni. No, uh, kot je povedal gospod Ferber, če gre za posebne zahteve na področju e IKT, pa bi lahko tukaj razmislili o dodatnih uh, sredstvih. Dobro bi bilo, če bi ohranili sedanje proračunske strukture za nadzorne agencije, tako da bi, dobili, da bi se financirali iz pristojbin od institucij, ki jih eh, neposredno nadzorujejo. ESMA za bonitetne agencije če gre za vzpostavitev bolj neposredno tržno financiranega modela, bi to eh, ogrozilo neodvisnost naših eh, supervizorjev, ki so pristojni za nadzor. Eh, trenutno so agencije financirane delno iz eh, pristojbin in delno iz proračuna EU in na ta način lahko ohranimo tudi njihovo neodvisnost. Eh, prav tako moramo biti pozorni pri obravnavi sankcij. Nadzorne agencije želijo ohraniti sankcije oziroma to zadržati za lastne postavke tega teh sredstev ne bi namenili za evropski proračun. Uh dobro, ne vem, če bi bilo smiselno, da jim dovolimo, da ta sredstva obdržijo. Eh, proračuni nadzornih agencij morajo biti v skladu z njihovim mandatom in eh, seveda pa jim je treba ob tem omogočiti tudi določeno stopnjo fleksibilnosti. Hvala, Kej Svenben, ker drugih poročevalk in poročevalcev v senci ni. Sprašujem vse ostale, ali bi v okviru proste razprave želeli kaj reči? Nihče. Ja. Dobro, potem dam kar nazaj besedo poročevalcu gospodu Ferberju, da se odzove na to, kar je slišal. Hvala, predsedujoči. Najprej <clears throat> se zahvaljujem za to, da vi vodite to sejo. Sicer bi si moral sam kot predsedujoči dajati besedo, temu bi se človek želel izogniti. Potem bi mi nekateri očitali, da uzurpiram svoje pristojnosti. Ok, mislim, da se bo midva hitro dogovorila, kar zadeva druge, pa ne vem. Ta teden bomo na plenarnem zasedanju glasovali o razrešnicah in tam je treba imeti pravo stališče, ko gre za tri nadzorne organe. Upam, da nam bo uspelo to spraviti skozi. Nekaj dela smo torej že opravili, dela, ki bo vplivalo na proračun. O vseh teh treh nadzornih agencijah bom pa vprašal vse poročevalce v senci, ko bom pripravljal poročilo. Sicer se pa veselim vse va, vseh vaših pobud in predlogov in veselim se zlasti z poročevalko v senci za ELS oziroma ostalimi, ki bodo verjetno tesno sodelovali z menoj. Kollege Ferber, der Zeitplan sieht vor, dass. Hvala, gospod Ferber. Časovnica je naslednja. 13. julija bomo im razpravljali o predstavitvi poročila, 19. julija pa je rok za vložitev predlogov sprememb, 31. augusta bomo razpravljali o predlogih uredb in takrat bo tudi glasovanje v, na drugem oktobrskem zasedanju pa naj bi glasovali o tem. No, prišli smo do konca današnjega dnevnega reda. Jutri bomo nadaljevali. Vsem pa želim prijeten večer.